Eh, Kolegice in kolegi, če ste pripravljeni, lahko začnemo z glasovanjem. Najprej vas pozdravljam gospod Balkubo, ki zastopa odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Gospod Gualteri ima v Italiji druge obveznosti. Torej, pozdravljeni člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Danes bomo eh, glasovali o delegirani uredbi komisije eh, z 20. novembra 2016 o spremembi delegirane uredbe komisije 2016-1675 o dopolnitvi direktive 2015-849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomankljivosti. Gana je bila umaknjena z tega sestam, se seznama prvotno, vendar je večina um, omenila možnost, da se zavrne ta delegiran akt. In sicer smo danes eh, organizirali to sejo, da sprejmemo skupno odločitev. Zdaj pa um, torej bil je predlagan rok za nadaljni pregled za en mesec, 24. januarja 2017 je sedaj rok in um, današnji osnutek uredbe bo, um, gl, um, bo na glasovanju na plenarnem zasedanju januarja. Uh, Torej, najprej bomo glasovali o predlogih sprememb in potem o resoluciji in sedaj lahko začnemo z glasovanjem. Mislim, da želi nekaj povedati tudi so predsedujoči. Hvala. Eh, želim se zahvaliti eh, predsedniku odbora Libe in želim spomniti, člane odbora za ekonomske zadeve, da bomo nadaljevali z našo sejo po glasovanju v sobi 1A. E, sedaj pa začnemo z glasovanjem in sicer prvi odstavek prvotnega besedila. Glasovanje se začenja, elektronsko glasovanje, konec glasovanja.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 torej eh, prosim, da pod tem z roko glasujete in nakažete, kako boste glasovali, tako da bomo upoštevali vaše glasove. Še enkrat prvi odstavek in potem nadaljujemo. Prvi eh, odstavek, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Drugi odstavek eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji odstavek glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti odstavek glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. E, torej navidba ena prvotnega besedila, konec glasovanja, potem druga navedba. Glasujemo, konec glasovanja, sprejeto navidba tri, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta štiri A, prvi predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto navedba 5 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta nabitba šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta šest A. Predlog spremembe dvi. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta nabitba sedem A. Predlog spremembe tri. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto uvodna izjava A. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta uvodna izjava AA. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava A, B, nova, predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava B. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava B, A, predlog spremembe 6, začetek glasovanja. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Uvodna izjava C. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava CA, predlog spremembe 7, glasujemo. konec glasovanja sprejeto. CB, predlog spremembe 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava D, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto uvodne izjave DA, predlog spremembe 10, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Uvodna izjava E, predlog spremembe 10, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto prvotno besedilo, glasujemo. Konec glasovanja. Ja, to lahko izključimo. Eh, predlog spremembe 11, uvodna izjava IA, glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 12 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 13 glasujemo. Torej, o, o, o prvotnem besedilu nam ni treba glasovati, pravi predsednik. Ne, moramo vendarle glasovati. Prvotno besedilo glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj po imensko glasovanje glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Konec glasovanja. To je sprejeto 47 za 8 proti 24 se jih je vzdržalo. kolegice in kolegi. Um, 2017 bomo glasovali o tem na plenarnem zasedanju. Hvala članom odbora uh, Ekon in sedaj bomo imeli kratek tehnični odbo, uh, odmor in potem.